kolegen in kolegen, bitte Platz zu nehmen. Sedite, prosim. Včeraj nismo imeli časa za razpravo o poročilu zasebni sektor in razvoj. Predlagam, da to sedaj opravimo pred glasovanjem. Gospa Lözing nam bo poročilo na kratko predstavila. Če bodo poročevalci v senci želeli kaj dodati, lahko to storijo, potem pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Poročilo pripravlja odbor za razvoj, tam je poročevalec gospod Deva. Gospa Lözing, izvolite. Hvala lepa, kratka bom. Najprej se želim zahvaliti sekretarijatu za dobro sodelovanje. Hvala tudi kolegicam in kolegom. Mislim, da smo dobili veliko konstruktivnih predlogov sprememb. Vsi smo prepričani, da mora razvojna politika pomagati premagovati revščino. Vsi se tudi strinjamo, da je zelo pomembno, da pomoč pride tja, kjer je potrebna. seveda ni glavni cilj podjetij zagotavljati in spodbujati razvoja v teh državah, ampak služiti denar. Zato poznamo veliko primerov, ko so podjetja kršila človekove pravice ali kršila zakonodajno področju varstva okolja. Naprimer, zasegi zemlišč v Afriki so posebej pereč problem. Zato zahtevamo mednarodne standarde za podjetja. Prav tako obstaja nevarnost, da podjetja Evropske unije lokalne ponudnike izsilijo z trga. Zato je zelo pomembno, da ima tudi lokalni trg močne akterje. Cilj tega mnenja je, da bi na to opozorili in da bi ugotovili, kakšno vlogo lahko imajo zasebna podjetja pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. Veliko je predlogov sprememb, ki se ukvarjajo z možnostmi in mejami zasebnega sektorja. In na podlagi teh smo našli kompromisne predloge sprememb. Upam, da bodo kompromisi sprejeti na glasovanju. Najlepša hvala. Vielen Dank. Hvala lepa, gospa Lezing. Gospod Kurčuk, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, kolegice in kolegi. Mislim, da predlogi spremembi jasno kažejo, kako pomemben je zasebni sektor pri razvoju in kako pomembno je sodelovanje na področju razvoja, zato da se zmanjša revščina. Zasebni sektor lahko pomaga pri trajnostnem in učinkovitem razvoju, kajti gospodarstvo in razvoj na tem področju pomaga pri odpravi revščine. To bomo seveda zagotovili samo, če bomo spodbujali tudi človekove pravice in pravno državo. Evropska unija bi morala spodbujati socialno odgovornost podjetij in dobra partnerstva v okviru agende za obdobje po letu 2015. Zmanjševati moramo revščino in zato, kolegice in kolegi, gospod predsedajoči, predlagam, da mnenje podprete. Hvala. Thank you very much, Mr. Hvala lepa. Kristjan Preda. Hvala, gospod predsedujoči. Poročevalec v senci za našo skupino, gospod Štetina, žal ni prisoten, da bi lahko povedal kaj več o vseh peripetijah glede razprave o tem poročilu. Naša skupina se je odločila glasovati proti, kajti gre preprosto za poročilo, ki je ideološko, gre za marksistično-realističen pogled na zasebni sektor. In mislim, da ne moramo podpreti takšnih eh, ideoloških predlogov levice. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Havet, izvolite. Hvala lepa v imenu socialistov. Vam lahko povem, da bomo glasovali za to mnenje. Vem, da nekatere naše kolegice in kolegi iz EPP-ja temu nasprotujejo. Na zasedanju, ko smo obravnavali kompromise, sem bil nekoliko razočaran. Ne želim jih kritizirati, ampak slišal sem argument, ki se je bolj naslanjal na parlament, ne pa na to temo. Na eni strani smo imeli skupino, ki pravi, da zasebni sektor nima vloge pri razvoju, na drugi strani pa smo slišali argumente, da je to najboljši način, da mora zasebni sektor prevladati predvsem. In eh, mislim, da je stališče moje skupine bolj smiselno. Zasebni sektor ima pomembno vlogo, ampak seveda pa moramo upoštevati tudi socialno odgovornost podjetij, eh, človekove pravice, zasega zemlišče in tako naprej. Tako da bi zasebni sektor lahko storil še več. Žal bi mi bilo, če mnenje odbor ne bi sprejel, zato ker bi potem preveč govorili o notranjih delitvah, ne pa o vsebini. Sam sem poročevalec za socialno odgovornost podjetij in vidim, da so včasih poslovneži bolj vizionarski kot mi v parlamentu na to temo in mislim, da bi nam to moralo dati nekaj za razmislek. Hvala. Tanak. Podariti želim to, kar je povedal kolega iz EPP-ja. To mnenje je ideološka gonja skrajne levice, zato bomo glasovali proti. Si Schaffhauser? Gospod Schaffhauser, izvolite. Oui, euh, président, ce, ce... Ja, predsednik, to poročilo vključuje nekaj pozitivnih elementov, ki jih velja izpostaviti. Med drugim izpostavlja, kako davčne utaje, eh, potem breme dolgov, ki je absolutno eden od glavnih razlogov za nerazvoj Afrike, ostaja torej ključni problem. Ampak eh, vključuje pa tudi popolnoma napačno vizijo, sam sem tudi podpiral podporo malim podjetjem in pa tudi to, da se zasebni sektor vključi v razvoj in to poročilo je zelo etatistično v svojem pogledu in eh, to je način dela, ki je bil izredno neuspešen v Afriki, pa naj gre za Alžirijo ali za eh, katerokoli drugo državo, ki je sledila temu marksističnemu pristopu. Vse države so v izredno hudih razmerah, še hujšega nerazvoja kot druge države. Tako da mislim, da moramo glasovati proti temu poročilu kljub določenim pozitivnim elementom. Merci beaucoup, monsieur Schaffhauser. Hvala lepa. Gospa Lözing, želite še kaj dodati pred glasovanjem? Izvolite mislim, da kaj veliko ni za dodati. Razen tega, da sem vedno tako presenečena, ko pri veliko elementih ne govorimo o vsebini, ampak eh, govorimo o nekih ideoloških temah, čeprav mislim, da smo uravnoteženo opravili svoje delo in ni nobenih sledi o tem, kar nam očitajo. Hvala. Hvala lepa, razprava je konec, tako da lahko sedaj glasujemo. Ces amendements. Gospe in gospodje, glasujemo. Kompromis ena. Oje, tole bo pa res zapleteno. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti, vzdržanje zavrnjeno. preverjamo elektronsko. Ti up, te bom izgledal. 24, 35 proti zavrnjeno. Kaj pa je za to? Tega pa ne znam prebrati, pravi predsednik. Kaj meč pa še? Doch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 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem je bil zavrnjen. V redu. Enajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Trinajst. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 15. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. 16. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani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 sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, bomo preverili, 35 do za. Ne, bomo elektronsko. Dobro, no. sam ja, nije novac. Čapšemo iz Kišlosen. Konec glasovanja. 35 za, 21 proti, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 44. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrnjeno. Kompromis 4, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 59 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je proti, sprejeto. 68 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 69 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 70 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 71 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 72 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 73 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 7 do je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 79, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 80, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o poročilu z izglasovanimi spremembami glasujemo. Sonst noch? Ist das so einzig Abstimmung? Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 34 za, 30 proti. Sprejeto. Ja, bej se pod, vete, govorim. Pa Lözing. Gospod Lözing. Moja skupina je na koncu glasovala za. zato ker smo sprejeli vse te kompromise, ampak svoje poročilo vseeno umikam z poročila, zato ker so bili izglasovani predlogi sprememb, s katerimi se ne morem strinjati. Prav potem bo to poročilo brez imena, kajti predsednik se prav gotovo ne želi podpisati pod to poročilo.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 deseta točka na dnevnem redu, poročanje o medparlamentarni seji v Bejrutu. Gospa Matijas, gospa Romanesku, gospod Kosolino, gospa Winberg, oni so bili tam v imenu naše delegacije. Gospa Matijas, izvolite. Um Please quiet. Oh, Matias. Eu vou aguardar um pouco até ter mais. Could you stop the liberation in the... Tišina, prosim. Socialisti, nehajte s pogovori. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakor ste dejali, bili smo na misiji, bili smo v Libanonu od 16. do 19. oziroma 20. junija. Pravkar smo se vrnili, torej štirje poslanci smo bili tam. Bila sem jaz kot predsednica delegacije, gospa Ramona Manesku, podpredsednica in gospa Weinberger ter Andrej Kozulino. misija je bila zelo pomembna. Ja, zelo mi je všeč, ko predsednik ne posluša izjave, čeprav človek dobi besedo. No, kakorkoli že, misija je bila zelo pomembna in prišla je v pravem času, glede na kontekst, ki ga imamo. V Siriji in v Libanonu je to zelo pomemben čas, kajti tam še vedno divja vojna. In eh, podati sem vam želela nekaj sklepov, ki so izšli iz te misije. Vem, da so člani odbora dobili izjavo za tisk, ki smo jo pripravili na koncu obiska. Mislim, da boste glavne sklepe našli tam, prav gotovo ste izjavo za tisk že prebrali, poskušala pa bom biti čim krajša. Samo nekaj komentarjev. Pa morda še nekaj politično obarvanih misli. Kar zadeva program naše misije, dva dni smo se posvečali samo Libanonu en dan pa smo se posvečali Siriji. Srečali smo se z libanonskimi oblastmi, ne samo s poslanci, ampak tudi s premijem. In s predstavniki štirih političnih strank, gibanje za prihodnost, Hezbollah in eh, drugimi uradniki. Govorili smo tudi z eh, predstavnikom parlamenta, gospodom Žublatom in še nekaterimi se nismo mogli sestati, preprosto zato, ker ni bilo časa. Želeli smo se z njimi sestati, seveda, ampak eh, naši urniki nam tega niso dopuščali. Srečali smo se tudi z nekaterimi predstavniki vojske. In tudi z predstavniki UNHCR-ja. Samo nekaj komentarjev. Imam komentar o Libanoncih, komentar o krizi z begunci in komentar o razmerah v Siriji. Kolega, ki je bil z nami tam, je tukaj prisoten, gospe Manesko ne vidim, tudi drugih ne, ampak eh, gospa Vima bi lahko spregovorila na koncu moje izjave, da tudi sama pove, kaj več. Libanon. Z misijo smo dobili možnost, da preučimo trenutno politično stanje. Jasno je postalo, da je naša vloga ta, da zagotovimo podporo in da spodbujamo deležnike tam, da bi premustili institucionalne ovire, s katerimi se soočajo. To je vse v duhu tega, da bi poskrbeli, da nacionalni organi delujejo tako, kot je treba. Tudi predsedniške volitve so bile tema pogovorov. Postopek odločanja mora biti v rokah libanonskih oblasti in libanonskih državljanov. To moramo spoštovati. Govorili smo torej o tem, to je bilo zelo pomembno vprašanje. Sedaj pa sirijski begunci. Leta 2013 sem obiskala Sirijo in Libanon. Število beguncev v Libanonu je že doseglo 300 tisoč. Leta 2013 so rekli, da je to to, da so že dosegli meje. Govorimo o majhni državi, kjer živi 4 milijone ljudi. To je država, ki je ob 4 milijonih prebivalcev sprejela 2 milijona beguncev. To je zelo veliko breme. Eden od treh ljudi, ki živijo v Libanonu, je begunec. To pomeni, da se moramo zavedati prizadevanj in solidarnosti, ki so jih Libanonci pokazali beguncem. Temeljna vloga agencije OZN na terenu in tudi misije Evropske unije je naslednja. Pomagati morajo rešiti to krizno situacijo, vendar storiti je treba več. Evropski parlament mora sprejeti jasno stališče v zvezi z odzivom Evropske unije v zvezi z begunci, v zvezi z eh, njihovim trpljenjem. To je res sramotno. Žalostno je, da nekatere države članice ne želijo sprejeti nekaj sto migrantov, po drugi strani pa imamo države kot je Libanon, ki se soočajo z milijoni beguncev. Ogledali smo si lahko nekaj izobraževalnih projektov na terenu in eh, obiskali smo tudi nekaj taborišč beguncev. Prav tako smo govorili z nekaj družinami. Sveda je jasno, da takšne razmere niso trajnostne. Samo 25 odstotkov otrok obiskuje šolo. UNHCR je v preteklem mesecu porabil samo 19 dolarjev na begunca. To je zelo malo, razlog za to so seveda finančne omejitve. Sirijska družina mora plačati najemnino za to, da lahko ostane v taborišču. Najmnina lahko stane tudi 100 dolarjev, šola lahko stane 40 dolarjev. Če ima UNHCR na voljo samo 19 dolarjev za posameznega begunca, to pomeni, da je to zelo veliko breme. Ne samo za tiste, ki so begunci, ki se soočajo s tem bremenom, ampak je to breme tudi za libanonsko družbo. Pokazali so veliko solidarnosti, ampak eh, obstajajo socialne in uh, gospodarske razmere, ki so neuzdržne. Zato so se odločili, da bodo zaprli meje, da jih ne bodo več spustili v državo. Gre za vprašanje, ki je zelo pomembno. OZN in eh, nekateri strokovnjaki te organizacije so dejali, da to morda ni realistična uh, rešitev glede na to, kje Libanon je z geografskega vidika in kakšne so tam razmere. Vendar jasno je, da so razmere v Siriji močno vplivale na libanonsko družbo. Upoštevajte naslednje. Če upoštevamo prizadevanja Libanoncev, če upoštevamo kakšnimi finančnimi težavami se soočajo agencije OZN in druge agencije na terenu, potem je jasno, da potrebujemo bolj aktivnejšo vlogo Evropske unije. Ne moremo več neaktivno opazovati dogajanja in uh, stati ob strani. Nisem bila tukaj, ko je bila tukaj gospa Mogherini, ampak slišala sem, kakšno odločitev so sprejeli. 12 milijonov evrov bodo namenili patruljam. 12 milijonov evrov je denar, ki bi ga lahko porabili kje druge. Gre za politično odločitev. V zvezi s političnimi odločitvami nas čaka še veliko dela, kajti denar davkoplačevalcev porabljamo naprimer za patrulje, ampak ko gre za trpljenje beguncev, denarja ni, tudi razumevanja ni. Na koncu pa sem želela povedati samo še nekaj v zvezi z Sirijo. Kakor sem rekla, en dan smo se posvečali Siriji. Srečali smo se lahko z različnimi veleposlaniki v Zen in uh, drugih. Na terenu srečali smo se z predstavniki civilne skupnosti, srečali smo se z gospodom Malamatah, ki je glavna odposlanica OZN v Siriji. Prav tako pa smo izvedeli več o tem, kaj se dogaja na terenu. Vendar vse to iz Libanona. Sirije žal nismo obiskali. To sem prav tako želela povedati tukaj na koncu. Povedati je treba, da se je pričakovana življenjska doba v Siriji z 75 spustila na 55 let. 20 let so torej izgubili v samo 4 letih vojna. To pove zelo veliko. Na koncu pa še nekaj o tem, kaj smo slišali na terenu od uradnikov, s katerimi smo se sestali in tudi od vseh, s katerimi smo imeli stike. Namreč slišali smo, da da so glavni mediji poskusili zagotoviti ločevanje med različnimi skupinami. Nekatere teroristične skupine želijo predstaviti kot blaže od drugih, ampak to ne drži, kajti blage oblike terorizma ni. ljudje seveda lahko uporabljajo kakršne koli besede si želijo, ampak eh, poskrbeti moramo, da ne bomo ločevali med različnimi terorističnimi skupinami. Grožnja terorizma je zelo resna, nasi bo od eh, Daesha ali od Al-Nusre, pač organizacije se imenujejo drugače, nevarnost pa je enaka. Gospa Mata je jasno povedala, da ne smemo ločevati med različnimi terorističnimi skupinami. Poskrbeti moramo, da bodo naši ukrepi usklajeni. Konsistentno se moramo boriti proti terorizmu in ne smemo ločevati na osnovi tega, kar se dogaja na terenu, kajti v zvezi s tem razlik ni. In še nekaj, kar se povezuje z to temo, to zadeva pozive za to, da bi ustavili financiranje in zagotavljanje orožji in orožja za teroristične skupine. Nekatere skupine poskušajo navačiti ljudi in jih usposobiti za vojno v Siriji. S tem samo pridivamo olje na ogen. Če se to dogaja, potem se bodo masakre nadaljevali in nič se ne bo spremenilo. Torej, ko govorimo o prodaji orožja. Komdis. Na tem področju teroristične skupine, kakorkoli že jih imenujemo, ni razlikovanja. Teroristične skupine je teroristična skupina, ni izmerne teroristične skupine. Tako da še naprej eh, zagotavljati financiranje ali orožje tem skupinam je dejansko podpirati neznosne razmere na terenu tudi predn smo šli na to misijo, sem bila prepričana, da obstaja resnična prava potreba potem, da imamo tam jasno prisotnost. Prav tako menim, da je potrebna misija v Sirijo. Ja, lahko se delamo, da eh, tam ni aktualnih vprašanj, da nimamo nobenih uradnih odnosov s Sirijo in tako naprej. Ampak mislim, da vendarle moramo najti priložnost in se odpraviti v Sirijo tja moramo odpotovati in mislim, da se moramo pogovoriti z našimi sogovorniki, s sirskimi parlamentarci. To moramo storiti, mislim, da moramo sestaviti delegacijo, ampak eh, brez eh, kakršnih koli interpretacij, kar zadeva diplomatske odnose. Tako da mislim, da je naša naloga, da se poskusimo organizirati misijo v Sirijo. Hvala. Eh, tack för ordet ordförande. Och jag vill börja med att rikta... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila vsem tistim, ki so organizirali to pot, tudi vsem eh, članom delegacije. Predvsem se zahvaljujem Marisi Matijas, ki je resnično odlično vodila to zelo hektično, a vendar zelo zanimivo potovanje. Imeli smo poln program od eh, zgodnega jutra do poznega večera in eh, zadevo lahko sklenem z naslednjimi besedami. Intenzivno, zanimivo, poučno, eh, emotivno in tudi zastrašujoče. Vsa ta srečanja, ki smo jih imeli s parlamentarci, s premijejem, z različnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, eh, s predstavniki OZM, vse to je bilo zelo pomembno. In eh, Toliko vsebine je bilo, da verjetno potrebujemo nekaj časa, da vse skupaj eh, prežvečemo. No, nekateri parlamentarci so dejali, Libanon je časovna bomba, spet nek drug je dejal, Libanon je na nek način dobil raka in da, da se sooča s popolno katastrofo. Marisa je dejala, milijon in pol beguncev. Sploh ne moremo več razmišljati o zadevah izpred dveh let. Ni več dovolj vode, ni elektrike. Ker gre za resnično krizo, ljudje potrebujejo pomoč in libanonska eh, oblast se s tem eh, srečuje, kako se pač zna, ampak dejstvo je, da nima dovolj sredstev in virov. In nekaj moramo storiti. Ne gre samo za to, gre tudi za to, da je tam toliko ljudi prišlo v tako kratkem času, da je težko zagotoviti pomoč. Veliko je konkurence za tistih malo delovnih mest eh, in kot je Marisa dejala, samo vsak četrti otrok hodi v šolo, čeprav je šolanje ključnega pomena za otroke. In eh, če 12-13 stari otroci ne morejo v šolo, vse čas eh, ždijo v begunskem taborišču, te so lahka žrtev za uh, novačenje. Tako da moramo tem ljudem pomagati. Potrebujo svoj prostor, potrebujo izobrazbo, šolanje. In, uh, eh, FAO, ki pomaga tudi v Siriji, tudi na področju kmetijstva, tudi tu mislim, da moramo storiti več. Ljudje potrebujejo upanje preprosto in uh, zaupanje v prihodnost. Ja, kaj še? Najpomembnejše, o čemer je govorila večina, je velik pritok beguncev in eh, terorizem. To je tisto, kar so omenjali vsi. In kot je Marisa dejala, tudi jaz menim, da je izjemnega pomena, da poskušamo poslati skupino v Sirijo da bomo dejansko razumeli, kaj se dejansko dogaja. Enostavno je tu sedeti in govoriti, ampak eh, brez. Jasne slike je težko. Lahko se seveda vsi želimo miru v Siriji in posod po svetu, ampak to ni enostavno. Najpomembnejše seveda je, da zdaj storimo vse tisto, kar je storiti potrebno, da ljudem pomagamo. Ljudje potrebujejo eh, hrano, oskrbo, eh, šolo, prav tako potrebujemo več sredstev za sklade, ki zagotavljajo to pomoč. Še enkrat torej, hvala za to popotovanje, ki je bilo zelo poučno in eh, vsekakor bom eh, vse te informacije posredovala naprej tudi svoji delegaciji. Hvala. Hvala lepa. V bistvu nimam prav veliko za dodati k temu, kar so že dejale kolegice, ki so bile eh, z nami v Libanonu. Rad bi se osredotočil na tisti vidik, ki mislim, da nas je najbolj nekako prizadel. Milijon šeststo tisoč sirijcev, osemsto deset eh, milijonov v Turčiji, na stotine tisoče v Jordaniji. In eh, tisto, kar je ključno, so mladi v teh begunskih taboriščih. Otroci mladoletniki do 18. leta predstavljajo največjo večino oseb v teh begunskih taboriščih in eh, vse čas so žrtev tudi ali ofenzive terorističnih eh, organizacij. Tam se odvija novačenje vse čas. In tvegamo, da bomo izgubili celotno generacijo. Ne gre zgolj za problem, kako najti dovolj resursov, kako najti neko nek politično ravnovesje. Sestali smo se sicer z predsednikom vlade, ampak dobili smo občutek, da bo celo imenovanje naslednjega šefa generalštaba zopet predmet političnega obračuna. Ampak razmere v begunskih taboriščih je lahko zelo, zelo eksplozivna. In zato si tudi v kontekstu sosedske politike moramo zamisliti neko novo možnost Evrope, da nagovori te ljudi, ki živijo v teh pobojih. In predvsem mislim, da moramo usmeriti nov evropski veliki projekt v smer teh mladih, da ne bodo ti ljudje, ti otroci izgubljeni zavedno. In poskušati moramo organizirati konferenco, katere promotori smo lahko mi, EU, skupaj z UNICEF-om in tako naprej, in da skušamo organizirati projekt, ki bo deloval proti tem silnicam, proti tej realnosti. Odločiti se moramo. Mi imamo eh, veliko denarja, ne malo, veliko denarja imamo. In če bi ta denar namenili bolj natančnim ciljem, se pravi, da se predvsem vzpostavi stik s temi mladimi generacijami, potem mislim, da bi storili veliko koristnega tudi za prihodnost Evrope in za ravnovesje, ki ostaja zelo, zelo negotovo. Mislim, da je na vse nas naredil eh, veliko tis sestanek s predstavniki OZE. Gre za zelo delikaten prehod in mislim, da se vse zdaj mm, na nek način odvija okrog tega, kar se bo zgodilo v Alepu v prihodnih tednih mesecih. Ampak dejstvo je, da potrebujemo pobudo Evropskega parlamenta, Evropskih parlamentarcev, kar zdaj v Sirijo. Poiskati moramo način za to, da tudi tam vendarle pride do uh, eh, nekaj koraka naprej, nekaj dialoga, predvsem tudi s sirskim parlamentom. Hvala, gospod predsednik. Čestitke članom delegacije za ta obisk in za poročilo. Mislim, da je to zelo dobro poročilo, ki izpostavlja različne vidike razmer, v kateri živijo sirski begunci. Ena zadeva, mislim, da je takšna, da si zasluži več pozornosti. Lansko leto sem bila v Libanonu in eh, tudi libanonski eh, znanci in prijatelji, ki sem jih srečala od takrat, mi vsi poročajo o vplivu, ki ga ima ta pritok beguncev na življenje, vsakodnevno življenje v Libanonu. Torej, poleg institucionalnih vidikov je to ključni vidik. Naprimer, zaposlovanje. Njem konkurirajo begunci, ki sprejemajo bistveno niže plače, potem vpliv na stanovanske razmere in na najemnine. Potem vpliv na varnost, govorijo mi namreč, da prihaja do vse več kriminalitete. Potem tudi kulturno ravnovesje, kajti Sirci in Libanonci niso ravno eh, iste kulture. Tako da mislim, da so ti problemi, ki so popolnoma isti kot tisti, s katerimi se sooča Jordanija, tudi eh, jordanski parlamentarci so to izpostavili prejšnji teden, mislim, da je temeljna zamisel dobra, kajti zavedeti se moramo naslednjega. glede na vpliv, ki ga imajo lahko begunci v regiji, so sredstva Evrope apsolutno nezadostna. Če pa bi ustvarili nek mednarodni sklad, bi na ta način lahko združili sredstva tudi iz drugih regij, v mislih imam tudi zalivske države in nekatere druge, ki so tudi same še kako zainteresirane za stabilnost Libanona eh, in Jordanije in nasplošno za to regijo. Tako da zanima me, ali ste o teh temah govorili tudi z vašimi sogovorniki. Hvala, hvala, hvala za te informacije, ki sem jih slišal. Želim pa jih še več glede naslednjih vprašanj. Ko ste se sestali s predstavnico gospoda uh, Misturja, uh, so nam povedali, da se uh, pogovarjajo tudi o uh, trenutnih pogojih v, tabi, v taboriščih. Mislim, da bi to morali uh, izboljšati. Potem, kar se tiče Sirije, mislim, da je treba govoriti z vsemi predstavniki, uh, tudi z vlado. Treba je odpreti vse komunikacijske kanale. Ne smemo delovati kot. Uh, Saudska Arabija, kjer so ženske zapostavljene, kjer še vedno obglavljajo ljudi, kjer se preganjajo politične nasprotnike. Govoriti je treba eh, z njimi oziroma z njimi se pogovarjamo, kljub temu, da eh, še vedno financirajo terorizem in teroriste, ki potem napadajo v Evropi. Podpiram eh, to potovanje, ko gre za Sirijo, ampak mislim, da bi se morali pogovarjati z vsemi stranmi, kajti to je edini način, da najdemo rešitev. Hvala. <clears throat> Hvala, gospod eh, predsednik. No, bil sem v Siriji, štiri dni sem bil v Siriji, pogovarjal sem se z različnimi ljudmi tam eh, in moje mnenje je, da je pomembno tudi analizirati vojaške razmere in edini način, kako se lahko izognemo dejanskemu holokaustu, da ne pobijajo na stotine tisočev ljudi, je, da podpremo njegovo ekscelenco Bašarja Al-Asada. To je edini način, kako se lahko izognemo katastrofi. Lahko vam je Asad všeč ali ne, ampak morate razumeti eno. Dejstvo je, da obrožitev, ki jo dajete, uh, opozicijski vojski gre v kalifat. Kaj predlagate? Konferenco? Ne, kakšna konferenca? Pomagati moramo edinemu mm, človeku, ki podpira pluralno Sirijo. Ne šiitsko, ne sunitsko, ne krščansko, ampak preprosto večkulturno Sirijo. To je Bašar al-Assad in zato moramo odkrito njemu izraziti podporo. Čez pol leta bo prepozno. Hvala. Obrigada, Presidente. Um, ehm, boa... Hvala lepa, gospod predsednik. No, najprej hvala lepa za vse vaše komentarje in za te dodatne informacije. Glede eh, te zadnje zadeve. Ja, vsekakor prihodnost Sirije mora biti v rokah sircev samih, ne v rokah kogarkoli drugega, da odloča o tem, kakšna je ta prihodnost bo. Tako da mora vse potekati tako, da bodo sirski ljudje lahko sprejemali svoje odločitve in eh, politična rešitev za sirsko krizo torej obstaja in moramo jo poiskati. Kar zadeva trenutne razmere v Siriji, še neka tretja konferenca, ne vem, kaj ste imeli v mislih, Ženevo 3, nekaj, nekaj tovrstnega. Ne vem, ali prav razumem to vprašanje. Mislim, da ne moramo naprej na scenarij Ženeva 3, preden ne zaključimo Ženeve 2. Torej, napredek pri teh konferencah, kaj pa vem, mislim, da moramo najprej zaključiti prejšnje konference, ne moremo nadaljevati z delom na podlagi neuspešne konference. Poiskati moramo politične rešitve, mirne rešitve za vprašanja, ki jih ta regija trenutno ima pred seboj. Glede prvega vprašanja, razmere v Libanonu in vpliv na libanonske prebivalce, to je ključno vprašanje in o tem smo zelo veliko govorili. Govorili ste o vprašanju socialnega dumpinga, govorili ste o vse višji stopni brezposelnosti, govorili smo o težavah, s katerimi se soočajo libanonske družine. Dejstvo je, da v kontekstu socialnega dumpinga razmere na področju zaposlovanja postajajo vse slabše. Ko smo se pogovarjali s sirskimi begunci, smo slišali naprimer, da otroci delajo, vsak dan zbirajo po 25 kg odpadne eh, kovine in na koncu dneva dobijo en dolar, enako velja tudi za ženske, ki imajo zelo nizke plače nesorazmerno nizke v primerjavi z delom, ki ga vlagajo. Otroci delajo, ja, delajo, zato ker ne morejo v šolo. Potrebujemo nekakšno garancijo, da bodo otroci sploh lahko res hodili v šolo. Le vsak četrti otrok hodi v šolo, vsi ostali delajo za dolar na dan. In to je pomembno vprašanje v kontekstu libanonske družbe, ne le v kontekstu socialnega dumpinga, tudi v smislu vpliva, ki ga to ima na razpoložljiva stanovanja, potem vodooskrba, ravnanje z odpadki, oskrba z elektriko. Vse to so vprašanja, ki postanejo kar nekaj zelo aktualna. Mislim, da nam eh, vse to mora dati veliko zamisliti. Libanon je zelo majhna država. In eh, ta scenarij potem prosim, da si predstavljate v svoji državi. Če primerjamo to s Portugalsko, bi v smislu razmerja to pomenilo, da bi Portugalska morala sprejeti 20 milijonov beguncev. Če gremo pa po površini države, Portugalska ima 10 milijonov prebivalcev, 5 milijonov je polovica prebivalstva, torej 5 milijonov beguncev bi sprejeli, da bi bili v enakih razmerah kot Libanon. Tako da mislim, da moramo upoštevati eh, te stvari, da se zavedamo, zakaj gre. Potem je tu tudi vprašanje eh, varnosti, kriminalitete, vsega ostalega, s čimer se morajo soočati libanonci. In to je vprašanje, tudi ki ga bomo obravnavali v našem poročilu. Zdaj, glede misije v Sirijo. Strinjam se s kolegom eh, Kozo. Mislim, da moramo začeti dialogom z vsemi deležniki, če hočemo miroljubno rešitev, se moramo pogovarjati z vsemi. Ampak eh, evropske vlade so se odločili, da bodo prekinili diplomatske stike s sirsko eh, vlado, s sirskimi oblastmi. Tako da, kolikor jaz vem, Evropski parlament ni prekinil stikov s sirskim parlamentom, vsaj nekoliko jaz vem. Tako da tisti minimum bi morda bil, da ponovno vzpostavimo kontakt še vedno imamo delegacijo za Mašrak v našem zboru, še vedno govorimo o Siriji, tako da bi bilo dobro, da nehamo govoriti o Siriji, ampak za Sirijo. Mislim, da moramo izkazati določeno minimalno raven spoštovanja. To je konec konca tudi način, kako moramo delati naprej. Mislim, da moramo začeti dialog z vsemi deležniki imamo pravico in celo dožnost, da se pogovarjamo z našimi mm, tudi sogovorniki na ravni sirskih oblasti. To velja to podariti. No, ob tej priložnosti ne povem še tole. Ne vem, ali ste slišali vse komentarje, ki so bili eh, podani, ampak dejstvo je, da je zelo dobro, da se posluša ljudi med tem, ko govorijo. Mislim, da je res dokaj sramotno, da ste nas sem poklicali, da vam podamo poročilo o sestanku delegacije, o, o poti delegacije. Eh, niste pa niti poslušali. Ne vem, no, v demokraciji je pač pomembno, da prisluhnemo vsem tisto, kar vam je všeč in tisto, kar vam ni všeč. Jaz eh, moram reči, da si ne bi drznila nekoga povabiti, da na naši delegaciji pride, poroča o čem in da jih povabimo, da pridejo, mi pa ne poslušamo. Hvala. Hvala jih in sugovor, ampak kaj jih in je soha. Ja, kar sem vam prisluhnil, vam lahko tudi odgovorim. V bistvu sem eden tistih, ki kar zelo posluša ampak eh, prav tako bi lahko kritiziral, kaj ste sploh počeli tam na tem obisku, ampak tega ne bom zdaj govoril. Zadnjih 12-14 eh, mesecev sem bil dvakrat v Libanonu, v begunskih taboriščih, enkrat sam, enkrat z delegacijo odbora za znane zadeve. Ker zdaj begunske taborišče ni kaj reči, kajti v Libanonu razen palestinskega taborišča drugega ni, kajti ravno zato tam ne vzpostavlja begunskih taborišč, ravno zaradi izkušenj, ki jih imajo s palestinskimi begunci in to seveda seboj prenaša dodatne probleme. In dejstvo, da v državi 4 milijoni prebivalcev, 1,3 milijona eh, ali celo eh, več beguncev prihaja iz eh, sirske ga bojišča, to mislim, da ima dramatične posledice za to državo, za državo, ki je sama žrtev vojen drugih. Kajti to je tisto odločilo in to bi tudi za sedem slišal v vašem poročilu, kaj torej, kakšne priložnosti so za to, da skupaj s tamkajšnjim parlamentom vendar le spregovorimo o tem, kako te skupine spraviti za isto mizo. 13-14 mesecev namreč ni predsednika v državi, ker se obe krščanski stranki ne morata dogovoriti, ker naj bi eh, bila eh, ta pozicija predvidena za predstavnika krščanske skupnosti. Pred dvema mesecema na zadnjem obisku so potekali intenzivni pogovori s krščanskimi strankami, da se dogovorijo o kandidatu, da bo ta država končno imela lahko predsednika. Imeli smo intenzivne pogovore tudi z vodilnimi iz vrste Zbolaha. In ena krščanska stranka, mm, Hezbola in šejiti, ki jih eh, nekako vodi Teheran iz ozadja, in sunitska stranka, ki pripada ubitemu predsedniku Haririju. Torej, to je bistvo te države. To je država, ki mislim, da izkazuje celotno dramo te eh, regije s svojo strukturo in spori za vodilne vloge v regiji so bistvo. Teheran in Rijad sta torej ključni točki, tudi Katar igra svojo vlogo, tudi Turčija nekako igra svojo vlogo, ampak no, bolj tam v smeri Sirije. Zadeva je izredno zapletena in eh, potem so tu še razmere v celotni regiji da eh, hvala Bogu se vojna še ni prelila v Libanon. Hezbolah sodeluje, libanonski Hezbolah sodeluje v vojni v Siriji. In eh, iz Alepa ISIS skuša priti tudi proti Libanonu. In pomembno je, da znotraj države zagotovimo to povezavo in da se izpostavi tudi odgovornost Rijada in Teherana in to smo tudi intenzivno počeli v pogovorih z iranskim zvanim eh, ministrom pred 14 eh, dnevi, tudi v smislu Libanona, še posebej pa seveda, kar zadeva Irak in Sirijo. Torej, te vezi je potrebno prekiniti. In zdaj obstaja določena možnost, to je moj otisk, da ravnanja vseh. Je privedlo do tega, da se je rodil ta stvor po imenu Isis, ki ga nihče več nima pod nadzorom. In zdaj je treba ukrepati proti uh, tej pošasti. Zdaj ne vem, ali je možno, da s parlamentarno delegacijo uh, kakorkoli uh, posredujemo primeru v Siriji, kolegica. Si tega nekako težko, ne bi, ne bi, ne bi predstavljal, ampak vendarle poskušajmo. Ampak jaz moram reči, da jaz si kaj takšnega ne bi upal zagovarjati. Dejstvo je, da v Siriji se potem pogovarjamo z ljudmi, ki so pripravljeni na svoje lastne ljudi metati bombe. Potem je tu vprašanje krščanskih mašin vprašanje asirskih eh, kristijanov, eh, jesidi v Iraku in tako naprej, kordi v Siriji. To so res eh, dramatični dogodki in socialni problemi v državi kot je Libanon, ki gre še relativno dobro, so kar težki, v Jordaniji še huje. In te stvari moramo spraviti pod kontrolo, preden se lotimo še ostalih političnih ukrepov. In zato je pomembno, da ta veliki politični proces skupaj izpeljemo. V Siriji, naprimer, nam ni uspelo. Zakaj? Zato, ker v začetni fazi sirskega, sirske vojne ni bilo dialoga z Rusijo. Dejstvo je, da pač niso poskušali spraviti Asada pod kontrolo. Potem je tudi Irak, to je velika neumnost. ameriške vojne tam. Veliko neumnosti se tam dogajalo, ampak vendar ne moramo na vse skupaj gledati kot na celoten koncept in potem mislim, da bomo vendar lahko smiselno uveljavili sodelovanje med odborom za znanje, eh, politiko in eh, pristojnimi delegacijami. Hvala lepa za vašo pozornost, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. Ja, izvolite, gospod Matijas. Hvala lepa, predsednik. Razumem, kaj pravite. Ampak ni vedno dovolj od zunaj gledati na vznoter in eh, analizirati, kdo je zakaj odgovoren, zakaj odgovoren Rijad, zakaj Teheran in tako naprej. In, uh, kar tako presojati, kaj bo šlo. Ampak ne, mi smo tu zato, da se pogovorimo o tem, kaj mi kot Evropska unija lahko stori. Zavedati se moramo, da moramo upoštevati odgovornost EU, oceniti to odgovornost in potem iti naprej, ne samo izdajati, sprejemati resolucije, podajati izjave in ne vem kaj še. Moramo biti na terenu, tudi če zgolj zato, da potrdimo tisto, kar že itak vemo. To, kar itak že razmišljamo, zato smo tu. Kaj ti sicer, zakaj bi te delegacije sploh obstajale, zakaj sploh ta odbor obstaja? Nedvomno zato, da lahko skupaj nekaj storimo v imenu Evropske unije. No in dejali ste, da ne bi bilo sicer smiselno, ampak vendarle je moje mnenje, da bi bilo naše delo dokaj omejeno, če bi davkoplačevalski denar porabili zgolj za to, da pišemo poročila, ne storimo več kot to. Kolegica, ampak vidim, da se res ne razumeva. Ta odbor in predsedstvo tega odbora je bilo leto in pol okrog po tej regiji, tudi v begunskih eh, taboriščih. Kljub eh, nevarnosti smo tudi šli v Bagdad, kljub temu, da so streljali na letališče v Bagdadu. Eh, tudi osebno smo bili ogroženi. Ampak bili smo v regiji, bili smo na terenu in potem reči, da ni dovolj tule sedeti in pisati poročila, to pa mislim, da niste prisluhnili temu, kar sem dajal prvotno. Mislim, da je res dovolj, da zdaj en drugega tule obtožujemo, kdo je boljši in kdo je. Eh, močnejši in ne vem kaj še vse. O tem smo se pogovorili, povabil sem vas, da nam podate svoje poročilo in eh, kolege smo tudi povabili, da so zadevi pogovorili. To mislim, da je smisla. Ampak zdaj kriviti eh, drug druga, kdo je storil več, kdo manj, to pa nam ne bo pomagalo. E, mislim, da predsednika tega odbora ne boste mm, kakorkoli v narekovajih premagali, če poveste, da ste bili štiri dni v Libanonu. Ne, gre za to, kaj smo mi storili, kaj ste vi storili, kaj lahko skupaj storimo. To je pameten način, ne pa da drug drugemu zdaj govorimo, kdo je kaj že počel in kdo je upravil boljše in večje delo. Torej, hvaležen sem vam in tudi članom vaše delegacije za to, da ste šli na to naporno pot. Hvala za to poročilo, o katerem smo se pogovorili tudi. Sam imam svoje mnenje o teh problemih v regiji, ki sem ga tudi povedal. In, uh, mislim, da nima smisla, da se zdaj tu še drug drugega obtožujemo. Torej, hvala lepa. Ne, ne, nikakor nisem na nikogar kazala s prstom ali kogarkoli obtoževala čistorkoli. Mislim, da je zelo dobro, da imamo dobro sodelovanje med odborom in delegacijo. moram pa reči, da se nekako ne najdem v tem, kar ste dejali na koncu. Tako kot vaš odbor opravlja svoje delo, tudi mi opravljamo svoje. Odzvala sem se zgolj na eno vaših priporočil. Ta odbor izvaja svoje delo, naša delegacija svoje, tako da upajmo, da bomo v duhu sodelovanja. Uspeli narediti korak naprej. Ja, podali ste svoje priporočila, sprejemam in podala sem svoj komentar. Vse, kar hočem povedati v tem trenutku, je hvala lepa za eh, povabilo, da vam eh, torej, poročamo o obisku naše delegacije in hvala lepa tudi vsem kolegom, ki so danes podali svoje komentarje. Vsekakor mislim, da moramo sodelovati, veliko dela nas še čaka na tem področju. Toliko. Hvala. Hvala lepa za te zadnje besede morda je tudi moja občutljiva duša, po kateri sem znan, da sem eh, stvari jemal tako, kot sem jih, tako da predlagam, da se zdaj zopet lotimo običajnega načina dela. Še enkrat hvala lepa za vaše poročilo, zdaj pa gremo naprej in sicer na izmenjavo mnen z gospod Madeleine Majorenko. Je že tu? Za zaprtimi vrati?